potem bomo morali začeti izvajati strožje ukrepe. Hvala. Grazie commissario, la discussione è chiusa. Hvala lepa, gospa komisarka, s tem je te razprave konec. Naslednja točka na dnevnem redu je ustno vprašanje za komisijo o dolgoročni oskrbi starejših innanzitutto la parola um, al relatore. Eh. Besedo dajem avtorici Elizabeth Len za 4 minute. Hvala. Razlog, zakaj sem predstavil to osno vprašanje, je naslednji. Doseči sem, zače, sem želela kodeks ravnanja na EU ravni v zvezi z oskrbo starejših gre za izmenjavo najboljših praks med državami in članicami. Predolgo je oskrba starejših pomankljiva na številnih področjih. Najprej moramo ugotoviti, kakšne podatke komisija že ima o zagotavljanju nege v državah članicah. In ali bi komisija lahko imela vlogo pri širjenju najboljših praks? v številnih načinih se lahko to pojavlja. Zloraba starejših. Naprimer, 93-letna ženska, ki se je upisala oziroma prijavila v dom za ostarele samo za en teden, potem pa se je vrnila domov, popolnoma dehidrirana. Nobenega poskusa ni bilo za to, da bi ji pomagali piti. To ni edini primer. Veliko primerov je podhranjenosti in dehidracije. Zelo koristno bi bilo, če bi lahko imeli dejstva in številke. Ali ima komisija kakšne podatke o tem, koliko ljudi umre zaradi dehidracije ali podhranjenosti? Zelo zaskrbljujoče je tudi, kako pogosto opazimo navodila o opustitvi oživljanja, Zdravniki bi morali to presuditi v posvetovanju z bolnikom, ali naj bi navodilo o opustitvi življenja uveljavljali ali ne. V domu za nego sem že večkrat slišala, da osebje odloča, koga bomo oživljali, koga ne. Sorodnikom pa le povedo, da morajo to podpisati. To je zloraba pravice do odločitve. Kaj komisija počne pri preučitvi teh navodil o opustitvi življenja. Tukaj ne govorim o, o porokah, ampak o teh navodilih o opustitvi življenja. Ali se komisija strinja, da to krši pravico do življenja po drugem členu liste na človekovih temeljnih pravicah. Svetovna zdravstvena organizacija je sprejela široko definicijo zlorabe starejših. Sedaj pa moramo mi pojasniti, kako daleč to sega. Mi pripravljamo zeleno knjigo oziroma komisija pripravlja zeleno knjigo o zlorabi starejših in komisar je o tem že govoril. Pretirano predpisovanje zdravil je prav tako zloraba. Pri tem moram omeniti tudi, da starejšim zavrnejo zdravljenje samo zato, ker so določene starosti. Mislim, da bi morali svet pritisniti, da prepove diskriminacijo in dostop do storitev. To poključuje tudi zdravstveno varstvo. Vsaka država članica mora storiti še več, zato da poskrbi, da bo starejši ljudi mogoče podpirati na domu, če si tako želijo. Države članice morajo urejati kvalifikacijske zahteve za tiste, ki skrbijo za starejše ljudi, obenem pa morajo biti uvedeni tudi mehanizmi za usposabljanje. Države članice zmanjšuje količino zdravil za starejše. Vedeti moramo, kako to vpliva na starejše ljudi. Tudi tisti, ki izvajo neformalno skrb, so zelo pomembni. Naprimer, sorodniki, sosedi, vsak dan, cele dneve skrbijo za starejše ljudi. To je več let že popolnoma ignorirano. Tudi vprašanje o resoluciji je zelo pomembno. Skupaj lahko začnemo te stvari posvečati toliko pozornosti, kot si zasluži. Pogosto starejša oseba potrebuje dolgotrajno nego, in včasih ne morejo govoriti zase. Zato moramo mi poskrbeti za to, da bodo njihovi glasovi slišani in ne pozabljeni. Hvala. Hvala lepa. Preden dam besedo komisarju Andorju, bi vas prosila, da spoštujete čas za govor. tolmačem pa moramo dovoliti da zaključijo z delom. Uh, gospa predsedujoča dame in gospodje treba je zagotoviti da bodo vsi ljudje imeli kakovostno nego do katere imajo pravico v starosti in to smo se dogovorili tudi na ravni EU. Eh, sklepi sveta 30. novembra 2009 so komisijo pozvali k pripravi akcijskega načrta za nadaljne aktivnosti leta 2011, ki bodo promovirali dostojanstvo, zdravje in kakovost življenja za starejše. Prihodnja predsedstva, mačarsko in polsko predsedstvo, nameravata s tem delom tudi nadaljevati in to me veseli. Komisija je že sprejela več pobud za okrepitev dela na področju dolgoročne oskrbe za širjenje znanja na tem področju in tudi za promocijo razprave na evropski ravni. Dolgo leta smo podpirali delo na področju odprte metode koordinacije eh, v tem kontekstu. Leta 2009 je skupno poročilo o socialni zaščiti in socialni vključenosti eh, potrdilo pomankanje dolgoročne oskrbe. Zato je širjenje in identifikacija najboljše prakse eden ključnih ciljev. Komisija je tukaj lahko nekakšen katalizator sprememb in lahko podpre nacionalna prizadevanja na tem področju. Interni dokument eh, komisije je v pripravi eh, dokument z področja zdravega staranja in eh, za leto 2011 pripravljamo tudi sporočilo komisije. Včeraj je komisija podala predlog za razglasitev leta 2012 kot Evropskega leta aktivnega staranja. To leto bo služilo kot okvir za ozaveščanje eh, o tej problematiki, za identifikacijo in širjenje najboljše prakse in pa tudi za spodbujanje eh, politikov na vseh ravneh za krepitev in spodbujanje aktivnega staranja. Gre za to, da se akteri zavežejo konkretnim ukrepom in ciljem v letu 2011, torej v letu pred omenjenim letom, zato da bi lahko tekom Evropskega leta 2012 že predstavili otepljive rezultate. Zdaj pa mi dovolite, da bolj konkretno spregovorim o ljudeh. Upravično ste izpostavili, da v večini držav članic levji delež eh, oskrbe zagotavlja družina in eh, krok prijateljev in to bo veljalo tudi v naslednjih desetletjih. V vseh državah so ženske eh, z veliko večjo verjetnostjo v vlogi eh, oskrbovalcev kot eh, moški. In to seveda lahko privede tudi do nevarnosti socialne izključenosti. Da bi pomagali pri odpravljanju teh razmer, države članice skupaj z evropskimi institucijami preučujejo možnosti za ocenjevanje in certificiranje znan z področja tovrstne oskrbe, vključno z gospodinskimi upravili, ki jih večinoma upravljajo ženske. Napredek bo odvisen od prizadevanj številnih akterjev in zato komisija tudi pozdravlja prizadevanja na področju oskrbe, ki jih izvajajo interesne skupine znotraj parlamenta za področje staranja in pa tudi civilno-družbene organizacije, kot je Age in pa Eurocarers. Komisija namerava vzpostaviti opozovalnice za aktivno staranje, vendar pa je spodbujanje aktivnega staranja eden ciljev evropskega leta, ki sem ga preomenil in zato bomo pripravili tudi namensko spletno stran. Naj tudi poudarim prizadevanja programa Grundvig za izobraževanje odraslih, eh, delovni program komisije in pa tudi leto 2011 kot leto prostovoljstva. Gospa Lin je upravičeno izpostavila pomen etičnih vprašanj kot eh, so vprašanja povezana z nalogi za prepoved oživljanja. Komisija se popolnoma strinja z moralnimi eh, pomisleki, ki ste jih izrazili, ampak eh, se moramo včasih žal izražati tudi legalistično in v tem primeru moramo povedati, da soић““![ to vrstna vprašanja v izključni pristojnosti držav članic in nimamo nekakršne eh, pristojnosti, da bi, se, da bi kakorkoli posegali v to pristojnost držav članic. Komisija je sprejela vrsto pobud na tem področju, vključno z veliko konferenco, ki je potekla 17. marca 2008, kateri namen je bil krepiti znanje z področja zlorabe starejših in pa tudi eh, krepitev Eh, ukrepov na ravni EU za preprečevanje tovrstnih zlorab. Leta 2009 je komisija začela s pilotnim projektom, na podlagi katerega smo izbrali dva projekta. Eden od projektov eh, zadeva spremljanje zlorabe eh, starejših v okviru javnega zdravja, drugi projekt pa zadeva politični okvir za ukrepe na tem področju v Evropski uniji. Oba projekta sta se začela decembra 2009, ugotovitve pa bodo predstavljene jeseni prihodnje leto. Komisija prav tako še naprej sofinancira številne ukrepe v okviru programa DAFNE in tudi v okviru programa javnega zdravja. Komisija aktivno podpira delo, ki je v teku v okviru odbora za socialno eh, zaščito, eh, kar zadeva zagotavljanje ustreznega okvira za prostovoljne socialne storitve. In ta okvir mora biti dovolj fleksibilen, da se ga da uveljavljati v vseh državah članicah na lokalni, regionalni eh, in nacionalni ravni. En velik sektor, veliko področje, kjer bi ta okvir lahko veljal, je seveda dolgoročna oskrba. Ampak zagotavljanje dolgoročne oskrbe ni enostavno na vsakodnevni ravni in žalostna resnica je, da so ljudje, ki imajo to vrstne obveznosti, ljudje, ki morajo eh, pogosto opustiti ali bistveno zmanjšati eh, svoj čas, ki ga namenjajo plačanemu delu. In to seveda zmanjša njihovo Eh, privlačnost na trgu plačenega dela in pa seveda tudi njihove perspektive za prihodnost. Naše dolgoročno delo za državami članicami, kar zadeva usklajevanje družinskega dela, družinskega življenja in eh, poklicnega življenja, vključuje tudi to vrstno vprašanje dolgoročne oskrbe. Socialne storitve, ki eh, omogočajo to vrstne posebne pravice oskrbovalcem, eh, še posebej, ko gre za pokojninske eh, pravice, je nekaj, kar bi morda lahko ljudi eh, spodbudilo k zagotavljanju reformalne oskrbe. Izključenost, eh, revščina in dolgoročna oskrba so morda povezani pojavi in to zdaj preučujemo v raziskavi o neenakopravnostih v zdravju. In Dokazi kažejo, da so razlike v prihodkih, delovnih in pa življenjskih pogojih nekaj, kar se izkazuje na eh, zdravstvenem stanju v vseh starostnih kategorijah. Ampak smo šele na začetku, ko gre za oblikovanje politik, ki odpravljajo ali izboljšujejo povezave med eh, družbeno hierarhijo in hierarhijo zdravstvenega stanja. Zato pozivamo k večji ozaveščenosti, k več raziskavanj, k bolj inovativnemu razvoju politik. Prav tako moramo promovirati eh, pristop zdravje za vse, ki je vitalna komponenta kakršnekoli uspešne strategije. Hvala lepa. Grazie, Ora la parola... Hvala lepa, gospod komisar. Zdaj prehajamo na govornika v imenu političnih skupin. Najprej gospod eh, Čaba Šogor, dve minuti. Evropski taršadalmak előregedésének jelensége komoly problémát jelent. Staranje evropskih družb je bistven problem vseh držav članic in zato moramo dati večji poudarek izboljšanju skrbi starejših. Obstajajo različne tradicije oskrbe starejših v južnoevropskih državah, običajno živi več generacij skupaj in te probleme lahko rešujejo eh, znotraj istega gospodinstva. V severnoevropskih državah pa oskrbo zagotavljamo v bolj institucionalizirani obliki. Ampak stroški in pa trajnostnost tovrstne institucionalne oskrbe eh, je vedno bolj pod eh, pritiskom zaradi gospodarskih težav, tudi zaradi vse starejšega prebivalstva. V naši državi civilno-družbene organizacije, eh, crkvene organizacije in druge nudijo podporo, vendar pa nimajo, niso deležene kakršne podpore. Kolikor vem, je Združeno kraljestvo že zagotovilo tudi usposabljanja za eh, brezposlene eh, priseljenke, eh, ki so jim ponudili delo na tem področju. To je zelo koristen primer, z katerega se lahko učijo tudi druge države članice. Še posebej cenim predlog gospe Elizabeth Lynn in predlagam, da naj komisija pripravi zeleno knjigo najboljših praks, eh, med katerimi lahko države članice potem izbirajo, kako se jim zdi najbolj primerno za njihove eh, konkretne razmere. Hvala. V imenu skupine socialistov in demokratov, poslanke Kinga Gönc, minuto in pol. Köszönj, biztos úr. A növekvő vár... Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar. Vse večja pričakovana življenjska doba je dejstvo in na to smo lahko ponosni, da ljudje živijo dlje, ampak to je tudi izziv. To je izziv zato, ker moramo skrbeti za starejše v vse starejši družbi. Kako bomo torej zagotovili socialno vključenost Eh, ostarelih, kako bomo preprečili diskriminacijo, kako bomo povečali eh, njihovo zdravo oziroma podaljšali njihovo zdravo življenje, kako eh, bomo zagotovili vse to. Morda bomo z letom z aktivnega oziroma zdravega staranja okrepilo ozaveščenost na tem področju, ampak kaj lahko se zgodi, da pride do trenutka, ko stari oziroma ostarili ne bodo več sposobni skrbeti zase. In to seveda potem pomeni, da imamo mi odgovornost za to, da se jim zagotovi ustrezna socialna oskrba, da se jim eh, zagotovi eh, ustrezno eh, zdravstveno varstvo, še posebej za osebe z nizkimi prihodki, pa naj gre za oskrbo na domu ali za institucionalizirano oskrbo. Zato bi prosili komisijo, naj nam pomaga pri doseganju vseh teh ciljev. Kot prvo moramo zbrati podatke, da bomo vedeli, eh, kakšni podatki dejansko veljajo. Eh, Bdeti moramo tudi nad eh, stanjem tistih najbolj ranljivih skupin in zbrati najboljše prakse in minimalne standarde. Hvala lepa v imenu skupine zelenih. Poslanka Lambert, dve minuti. Hvala, predsedujoče, hvala tudi gospe Lezlin, za priložnost za to razpravo na COJ. Pozdravljam številne besede komisarja, velik del tega, kar ste povedali, je to je kar spodbudno na svoj način. Verjetno se zavedate, da je kar nekaj vprašanj povezano ravno z vprašanjem ranljivosti starejših oseb. In eh, občutek imamo, da je ključnega pomena, da se ljudje predvsem lahko počutijo varne s tistimi, ki za njih skrbijo. Razumem to, kar pravite okrog tega, kaj je v pristojnosti držav članic in kaj ni, vendar lepa odprta metoda koordinacije obstaja ravno zato, da državam članicam omogočimo sodelovanje tudi na področjih, ki morda niso sicer pristojnost Evropske unije, eh, kljub samo pa države to razumejo kot vprašanje, ki je, eh, eno, ki je enakega pomena za vse ko gre za temeljno oskrbo, ko gre za primerno prehrano, vse to so vprašanja, ki so zelo pomembna. Prav tako me sprašuje, kakšne prihodne ukrepe morda načrtuje komisija za to, da bi države članice eh, predvsem prepričali v stroškovno učinkovitost neformalne oskrbe. Eh, v Združenem kraljestvu eh, priznavamo, da gre tukaj za milijarde, ki jih prihranimo našemu gospodarstvu, zato ker eh, bližnji ali sorodniki zagotavljajo oskrbo na mesto države. In eh, mislim, da je naložba v morebitne pašalne zneske za oskrbovalce nekaj, kar je vsekakor vredno, namesto da so ljudje popolnoma izčrpani, izolirani in da sami eh, trpijo zaradi zdravstvenih eh, in duševnih težav, ker sami ure in ure delajo brez kakršnekoli eh, podpore. Prav tako eh, podpiram to, kar pravite o možnosti izboljšanja kvalifikacij samih oskrbovalcev. Eh, del vprašanja tukaj je seveda to, da pri, ne gre zgolj za ženske, ampak predvsem za eh, priseljenke in zato potrebujemo naložbe tudi v to. V resoluciji pa je govora tudi o tem, da je potrebno zagotoviti pogodbe, ki bodo omogočile vsaj minimalno plačo. Eh, za te ljudi. Zanima me vaša pripomba s tem v zvezi. Hvala. Hvala v imenu nepovezanih poslancev, poslanec Stojanov, ena minuta. Prabava mi je na 69 godini, sem živel dolgo vreme zajedno. Hvala lepa. Moja prababica je oseba, ki jo zelo intimno poznam. Vem, da si starejši želijo skrbeti sami zase, dokler lahko. Ampak to je cilj, ki si ga številni ne morejo privoščiti. Povprečna pokojnina v Bolgariji je 100 evrov. 100 evrov na mesec, kolegice in kolegi. Si lahko to predstavljate? Vse svoje stroške morajo plačati iz tega, plačati morajo hrano, svoje zdravila in tako naprej. Oropali so jih tega, kar so zgradili s svojimi, svojimi rokami. To je bil proces privatizacije na bone. Temu je, to je nadzorval mednarodni denarni sklad in o tem bi morali spregovoriti, ko govorimo o oskrbi starejših ljudi. Hvala. Hvala, sedaj pa drugi govorniki najprej Tomas Mann za dve minuti. Gospa predsedujoča, komisija je rekla, da bo leto 2012 leto e, starejših ljudi in seveda zato bi hotela pripraviti tudi poročilo, zato jim čestitam. To je dobra stvar o pravem času. Ljudje, pre, starejši od 80 let, e, zdravi, teh je vedno več, e, Od 2010 do 2030 bo verjetno prišlo do eh, porasta 60 odstotkov teh ljudi. In zato pozivamo eh, komisijo, da spregovori tako o pozitivnih, kot tudi o negativnih posledicah te spremembe v starosti. Poznamo vedno več družin, ki ne morejo sami oskrbovati eh, starejših ljudi. In ni dovolj, da imamo samo dobro šolan personal, ki ga zamenjamo z uh, priseljenci, ki so slabo plačani. T, uh, eh, eh, poročevalec v zvezi z tem poročilom sem pozval države članice, da uredijo ustrezne sisteme, uh, kaj ti treba je ščititi tudi dostojanstvo ljudi, ki so potrebni nege. Moramo imeti pravilne storitve, da zagotovimo dolgoročno oskrbo, ne glede na dohodke, starost in pa e, zdravstvena tveganja. Ljudje morajo vsi dobiti pravilno oskrbo. E, starejši ljudje ne smejo biti breme, e, oni e, imajo veliko izkušenj, ki so pomembne za našo državo izkoristimo čas do leta 2012 in ustvarimo pogoje, tako da se bo politika, mediji in vsi ostali ukvarjali za tem vprašanje. In tu mora spregovoriti tudi prizadeti. Naša stališča se morajo spremeniti. Moramo priti do trajnostne oskrbe, ki ne sme biti usmerjena samo v finančne zadeve. Besedo ima rapti za eno minuto. Predre, sas evharisto. A... Hvala lepa, gospod predsedujoča. Ko sedimo tukaj in govorimo o starejših tukaj v tej dvorani, morda nimamo v mislih dejstva, da bomo nekoč prav mi starejši. Morda bomo nekega dne stari 80, 90 ali 100 let, ali smo pomislili na to, kako bi si želeli, da bodo drugi ravnali z nami takrat. To so ljudje, ki so nas rodili, ki so nas poučili o kulturi in tradicijah. Oni so del našega bogatstva, naše dediščine, če lahko tako rečem. Oskrba starejših ima etično in socialno razsežnost, vendar ima tudi gospodarsko razsežnost, kajti vsak starejši, ki potrebuje oskrbo. Predstavlja element, za katerega velja, da če zanj skrbijo družinski člani, to pomeni, da bodo lahko delali manj, to zmanjšuje produktivnost. Gospod komisar, morali bi to upoštevati, pripraviti bi morali države članice, da zagotovijo ustrezne pogoje za to in tolmačem se tudi zahvaljuje za to, da lahko poslanci govorijo v svojem jeziku. Hvala. Naslednja je gospod Cikav za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod komisar, nedavne statistike kažejo, da naj bi do leta 2050 število starejših od 65 let eh, zraslo za več kot 70 odstotkov v Evropi in za več eh, kot 170 eh, odstotkov naj bi zraslo število eh, starejših od 70 oziroma od 80 let. Gre torej za vedno večjo potrebo po zdravstveni oskrbi starejših in potrebno bo ohraniti tudi vzdržnost sistemov glede na pomankanje delovne sile. Eh, zato moramo najti rešitve za eh, prilagoditev eh, stanovanj, za prilagoditev prevoznih sredstev, prav tako bo tudi sektor turizma moral odgovoriti na drugačne potrebe starejših oseb. Zato pozdravljam sprejem dokumentov o pravicah potnikov, še posebej pa za pravice eh, starejših oseb z oteženo mobilnostjo. Hvala. Sedaj pa postopek pritegnite pozornost predsedujoče. Gospod Mikolašik, izvolite. Mm, Hvala, gospa predsedujoča. Eden od izzivov za Evropo je, da premagamo demografske spremembe in da najdemo možne poti eh, trajnostne politike na tem področju. Eh, tu gre tudi za solidarnost med generacijami. Eh, moramo odstraniti diskriminacijo. Mislim, da je to izredno pomembno, da v smislu solidarnosti negovalcem in oskrbovalcem dovolimo da tudi, da pridejo do nekega dohodka na tej osnovi. E, tu obstajajo že dobre prakse v nekaterih državah članicah na teh področjih. E, kot zdravnik bi hotel povedati, da sem proti temu, e, da se ne uživlja ponovno starejših ljudi, kot se to ponekod dogaja. Hvala. Gospa Zagorska. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Avtori so Evropski komisiji postavili deset vprašanj. Solidarnost med generacijami, eh, če eh, vzamem samo to ta zadnje vprašanje. Uh, da se lahko eh, ta kompleks razume, bi hotela še nekaj dodati. Govorili smo o tem, kako naj Evropska komisija eh, vpliva tudi na države članice. Zakaj komisija ne predlaga, da bi države članice eh, dale prednost oskrbi v družini? zakaj eh, ni članom družine možno, eh, da dobijo finančno pomoč, eh, tako da bi lahko oskrbovali starejšega človeka doma, da ne bi imeli tu problemov na delovnem mestu zakaj tisti, ki se zauzemajo za solidarnost med generacijami, zakaj so diskriminirani. Če bi to odpravili, potem bi eh, na svetu živelo dosti več srečnih ljudi. In zadnji govornik, Kelly. Hvala lepa, gospod predsedajoča. Dejstvo, da imamo to razpravo, prihaja ob pravem času. To je problem, se bo, s katerim se bomo morali soočiti kmalo. Zahvaljujem se gospe Lin, da je opredelila probleme, s katerimi se soočamo v družbi pri zlorabi starejših. Tudi komisar je zelo dobro prispeval k razpravi, opisal je cilje, izzive ter rešitve. Prvič, mislim, da bi na to morali gledati kot na priložnost. Priložnost, da ljudem damo možnost, da so aktivni dlje in drugič, kar zadeva potovanje in turizem zunaj sezone. Seveda imamo izziv oskrbe ljudi na domu, dokler je mogoče ter institucionalizirano nego. Finančne spodbude pa še niso bile upoštevane, veliko dela nas še čaka, če želimo doseči stanje, ko bo oskrba starejših na ustrezni ravni v prihodnih letih. Hvala. Grazie. La parola al commissario. Hvala lepa. Besedo ima komisar Andor. Izvolite. President Andre, members. Hvala, gospa predsedujoča. Spoštovane poslanke in poslanci. Naj na začetku ponovim to, kar sem povedal na začetku razprave na raznolikosti Evrope. 27 držav članic imamo, ki imajo različne socialne okoliščine ter materialne pogoje. To je glavni razlog, zakaj komisija sedaj pripravlja okvir o enakosti, ne pa zakonodajo. Mislimo, da je to pravilni, ustrezni koncept. Preučiti moramo, kako bo to delovalo skupaj z Evropskim parlamentom in z vami o teh vprašanjih razpravljamo že dlje časa. Izpostaviti želim eno ključno točko, namreč kako je dolgoročna oskrba povezana z našo agendo o delovnih mestih. Vidimo veliko priložnosti za nova delovna mesta. Obenem pa nam to daje novo nalogo, namreč, da to vključimo v svojo agendo o spretnostih in da ugotovimo, kako lahko storimo še več za izobraževanje, usposabljanje ter razvoj širše skupine, širšega števila oskrbovalcev, ki bodo lahko zagotavljali storitve na tem področju. Res je, to je odprto vprašanje. Dokolikšne mere naj bi formalizirali to vrstno oskrbo? Večkrat smo že slišali, da je velik del dela, ki se tukaj upravlja, neformalen. To izvajajo naprimer družinski člani ali sorodniki. Urejanje teh vprašanj, naprimer, da bi dvignili standarde ali zahtevali določene pogoje v okviru družin in sorodnikov, bi bilo nekaj, kar bi bilo problematično. Če bi formalizirali te storitve ali to delo, bi povišali stroške, dvignili bi davke in zlahka bi se znašli v mrtvi ulici. Izboljšati želimo pogoje za tiste, ki potrebujejo te storitve za tiste, ki so odvisni od dolgoročne oskrbe. Seveda pa moramo misliti tudi na tiste, ki zagotavljajo to delo. Vsekakor pa lahko zbiramo in širimo najboljše prakse, tudi tako, da uporabimo odprto metodo koordinacije. Pozna ura je že, povem vam lahko, da se čez nekaj ur srečam z ministri belgijske belgijske vlade, govorili bomo o pokojninah in tako naprej. Tam bo dobra priložnost, da jim posredujem besede parlamenta v zvezi s tem vprašanjem. To je pa tudi povezano z našim delom o pokojninah. To zadeva socialna varnost nasploh in zadosten in ustrezen dohodek za starejše. Imamo dolgoročni načrt, zato da bi spremljali svoje delo o pokojninah. Sveda bomo veliko pozornosti posvečali demografiji, prihodnji predsedstvi Mačarske in Poljske sta tudi zainteresirani za to in pomagali nam bosta pri oblikovanju ustrezne politike. Skupaj bomo delali na aktivnem staranju, to ne zadeva samo zaposlovanje, ne gre za to, da bi preprosto podaljšali upokojitveno starost, ampak gre za to, da bi storili več, da ohranimo zdravje in da izboljšamo vseživljensko učenje, vseživljensko poučevanje in da institucijam omogočimo, da izboljšajo kakovost življenja. To je okvir, s katerim lahko nadaljujemo svoje delo. Delo je polno izzivov, ampak etične zaveze, ki si jih vsi delimo, so takšne, da nam lahko zagotovijo dobre rezultate. Hvala commissario e eh, la parola uh, all'autore. Hvala lepa, besedo pa ima avtorica vprašanja, gospa Lin, ena minuta. Hvala lepa in hvala tudi vsem, ki ste spregovorili, hvala tudi komisarju za vaše besede na no, svoje. Mislim, da je to zelo koristno. Mislim pa, da iz te razprave izhaja tudi naslednje. Ključni poziv v resoluciji je poziv k sprejemu kodeksa ravnanja. Ne pozivamo k sprejemu zakonodaje. Dober primer Bolgarije, eh, kjer nekdo, ki živi s stotimi evri na mesec, eh, ki mora plačevati za dolgoročno oskrbo. To je eden od razlogov, zakaj potrebujemo takšen kodeks ravnanja. Zato, da bodo države članice lahko izpolnjevali določene minimalne standarde. Enako velja za naloge za neoživljanje. Ne pravim, da mora vse povprek eh, biti neka uravnilovka, ki ne velja za vse države. In potrebujemo določene standarde, na podlagi katerih ne bi dosegli najboljšo prakso. In tu mislim, da lahko komisija stori veliko in nam pomaga pri zagotavljanju spoštovanja najboljše prakse v državah članicah. Še enkrat hvala, hvala tudi tolmačem, ki so ostali z nami tudi po polnoči. Hvala lepa. Grazie, comunico di aver ricevuto una. Hvala lepa, naj tudi povem